Najprej dajem besedo poročevalcu. Prosim, štiri minute imate. Prosim. Yes, okay. Okay. Buonasera commissario, buonasera. Dobro večer, eh, komisarka, dobro večer, kolegi. Eh, Onaznačevanje energetske učinkovitosti je evropska zgodba uspehov, ki se je pričela pred 20 leti in ki so jo prevzeli posod po svetu. To je oznaka za številne izdelke, ki se prodajajo na trgu in ki jih kupuje 500 milijonov evropskih državljanov. Eh, označuje energetsko učinkovitost eh, in eh, podaja podatke o drugih pomembnih lasnostih teh izdelkih. Skupaj z ekodizajnom je eh, ta energetska oznaka omogočila evropskim državljanom nakup vedno učinkovitejših pralnih strojev, hladilnikov, peči, luči in tako naprej. Na ta način smo privrčevali energijo, zmanjšali smo škodljive izpuste in pa stroške. Na ta način smo zmanjšali povečali negativen vpliv na zdravje in pa na okolje, pa tudi politično odvisnost. Vendar pa je ta eh, oznaka energetske učinkovitosti z leti izgubila svojo učinkovitost, če lahko tako rečem. Eh, potrošniki so precej zmedeni zaradi različnih eh, razredov in zaradi oznake plus eh, zaradi katere je razvrstitev v te razrede precej manj jasna čas je, da poskrbimo za revizijo te oznake, da uporabimo informacijsko tehnologijo, ki je ključnega pomena za komunikacijo eh, na eh, trgu sedanjosti in prihodnosti. Pri eh, pripravi tega osnutka eh, poročila eh, sem upošteval eh, svoje temeljne cilje. Hotev sem odstraniti oznako plus, poskrbeti za digitalizacijo informacij in okrepiti nadzor nad trgom. Prisluhnil sem potrošnikom, industriji, majhnim in srednje velikim eh, podjetjem, eh, predstavnikom eh, vlade, nevladnih organizacij, pa tudi državljanom, ki so člani gibanja Cinque Stelle 5 zvest v Italiji. Pripravil sem osnutek, ki mislim, da bo ukrepil zaupanje evropskih državljanov in ki bo uh, pripravil moderno oznako energetske učinkovitosti, tako imenovano oznako 2.0. E, eh, to e, pa pomeni tudi vzpostavitev e, podatkovne zbirke, ki jo bodo lahko uporabljali vsi in ki bo vsebovala ustrezne informacije. Za pogajanji smo pripravili uravnoteženo poročilo, ki je bilo potem sprejeto v eh, odboru za industrijo soglasno in upam, da bo eh, podobno navdušenje vladalo tudi pri glasovanju v tej dvorani v eh, sredo. To besedilo se med drugim nanaša na okrepitev mehanizma za razvrščanje izdelkov v različne razrede glede na energetsko učinkovitost. Evropski parlament zahteva večjo preglednost in boljši nadzor. Eh, nadzor in pa inšpekcije morajo biti pogostejše in eh, informacije morajo biti na voljo vsem evropskim organom. Potrebno je poskrbeti eh, tudi za dostop do podatkovne zbirke in sicer razdeljene na dva dela. En del mora biti na voljo vsem državljanom, drugi del pa samo pooblaščenim osebam. Poleg tega eh, smo predlagali tudi avtomatičen mehanizem, eh, ki bi omogočil odstranitev oznake plus, plus, plus in plus, plus, plus in to eh, čim prej in z izjemo grelcev, ki imajo specifične lasnosti in zato zahtevajo daljši časovni okvir za odstranitev te dodatne oznake. Poleg tega potrebujemo mehanizem prevrednotenja Eh, prekoračili ste svoj čas. Eh, se upravičujem, torej bom zaključil. Ja, štiri minute ste imeli na voljo in eh, časa za govor se bi morali držati. Ta tema je sicer zelo pomembna, nisem vas želela prekiniti, ampak prosim, držite se časa za govor. In poleg tega je pri nas v navadi, da ustanemo, ko govorimo to uh, je pač del poslovnika Evropskega parlamenta. Sedaj pa gospa Malmström, izvolite. Najlepša hvala, eh, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci. Najprej bi se rada zahvalila eh, poročevalcu gospodu Tamboranu in vsem njegovim kolegom za opravljeno delo pri pripravi tega poročila. Eden, eno izmed temeljnih načel Evropske unije Eh, je eh, podpora evropskim eh, državljanom. In julija 2015 je Evropska komisija podala predlog revizije uredbe o označevanju energijske učinkovitosti. Pred 20 leti smo s temi oznakami državljanom omogočili, da se lažje eh, odločajo o nakupu eh, izdelkov. Eh, recimo oznaka energetske učinkovitosti pomaga pri nakupu pralnega stroja. Gre za 465 milijonov privrčevanih evrov in pa eh, za eh, dodaten dobiček za eh, podjetja. Tukaj gre torej tako za trajnost, kakor tudi za konkurenčnost. Označevanje je uspodbudilo razvoj vedno, bolj, vedno učinkovitejših izdelkov vendar pa je oznaka postala žrtev lastnega uspeha. Zato je potrebno to oznako eh, posodobiti. Številni izdelki so v najvišjem razredu, torej več eh, ni razlikovanja eh, med posameznimi izdelki. Kot je dejal poročevalec, je prišlo do označevanja A, A in A. Zaradi tega je označevanje postalo manj pregledno in ti plusi so pravzaprav postali minusi za potrošnike. Eh, odzvali eh, smo se na zahteve potrošnikov in se odločili, da se vrnemo k prvotni oznaki A. Eh, želimo zagotoviti jasne informacije za potrošnike, tako da bodo ti lahko sprejeli najboljšo možno odločitev. Potrošniki danes želijo podatke o energetski učinkovitosti, tako kot želijo vedeti, eh, koliko kalorij vsebuje določeno živilo in zaradi tega jim želimo te informacije tudi zagotoviti. Eh, zahvaljujemo se za podporo poročevalca in pa Evropskega parlamenta. Zaradi te podpore smo naredili velik napredek pri pripravi eh, nove zakonodaje. V tem poročilu eh, pa sta predlagani dve spremembi, s katerima se ne strinjam, kaj ti ti dve spremembi bi ogrozili uspeh eh, te oznake. Eh, prvič, določilo, da bi eh, proizvajalci eh, ohranili informacije na lastnem strežniku, čeprav bi bile te informacije na voljo vsem. Glede tega smo zelo zaskrbljeni. Tukaj gre eh, za zelo drag sistem. Poleg tega pa bi naj zbirko podatkov vzpostavili v enem na mesto v dveh letih. Menimo, da je to prekratko obdobje. Eh, poleg tega pa je to tudi eh, rok, ki ga ne bomo mogli držati. Veselim se sodelovanja z tem eh, parlamentom, pa tudi z svetom. Upam, da bomo lahko novo zakonodajo hitro izvedli in sicer z nizkimi stroški. Seveda pa so najpomembnejši potrošniki, ki so gonilo energetske učinkovitosti. Mi moramo le zagotoviti ustrezna urodja. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa komisarka za eh, vaša pojasnila. Sedaj pa dobijo besedo predstavniki posameznih poslanskih skupin. Najprej imeno Evropske ljudske stranke, gospod Royal. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. Hvala lepa za odlično sodelovanje. Prekleto naporno je bilo. Eh, ta oznaka energetske učinkovitosti predstavlja zgodbo o uspehu, kot so dejali številni eh, kolegi. Eh, sedaj smo dosegli dober rezultat. Eh, In uh, če uh, se bo z glasovanjem ta kompromis uh, močno spremenil v sredo, potem ga več ne bomo uh, podpirali, kajti potem to več ne bo naš kompromis. Zato je potrebno preudarno uh, ravnati uh, in uh, se odločiti, ali bomo sprejeli uh, kompromis, ki smo ga uh, pripravili uh, v odboru. Eh, podatkovna eh, zbirka eh, gre za časovnico, ki jo bo težko izpolniti. Države članice ne želijo sodelovanja na temeljnih področjih, kot recimo pri vzpostavitvi Evropske podatkovne zbirke. Tega ne razumem. Poročilo, ki naj bi bilo vključeno v to podatkovno zbirko, Eh, bi naj vključevalo tudi eh, posamezne eh, dokumente o izdelkih in če nek proizvajalec ponuja 25 tisoč izdelkov, naj bi torej zagotovil 25 tisoč dokumentov. Mislim, da bodo tudi stroški precej višji, kot je bilo predvideno. Vprašanje, ali je to smiselno, je tudi izjemno relevantno vprašanje. Potem pa je tukaj še varstvo podatkov, kajti na vse zadnje vsi vemo, da gre tukaj zelo, za zelo občutljive podatke, ki eh, ne smejo biti na voljo vsem. Dve minuti imam na voljo, kolikor vem. Mislim, da gre tukaj za napako, gospod eh, predsedojoči. Dve minuti so mi dejali, da imam na voljo. Minuto in pol, minuto in pol. Dve minuti. Ne. Žal mi je, ampak ne. Minuto in pol. Zelo mi je žal. Dal sem vam skoraj do 20 sekund več, ampak žal mi je. V imenu skupine SND, gospa Martina Werner. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich aus. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila poročevalcu in kolegicam in kolegom. Gospod Rojl je to že omenil. Izjemno dobro smo sodelovali. Eh, eden izmed temeljev energetske unije je energetska učinkovitost, kajti z eh, okrepitvijo učinkovite rabe eh, lahko ukrepimo varčevanje z energetskimi veri in to predstavlja velik potencial pri uresničevanju naših ciljev na področju varstva okolja. Poleg tega bi na ta način lahko tudi ukrepili našo neodvisnost eh, v odnosu do tretjih držav in znižali stroške za podjetja in pa potrošnike. Označevanje energetske učinkovitosti predstavlja eh, zgodbo o uspehu. Eh, z razvrstitvijo izdelkov v razrede imajo potrošniki možnost, da izdelke medsebojno primerjajo in sprejmejo ustrezno odločitev. To eh, je prispevalo tudi k eh, dodatnemu razvoju eh, teh izdelkov in zaradi tega so ti danes energetsko veliko učinkovitejši kot v preteklosti. V interesu industrije je, da izkoristi energetsko učinkovitost kot možnost za konkurenčno prednost. Eh, večina eh, električnih naprav danes spada v eh, najvišji razred in A, pogosto sedaj predstavlja najslabši razred in to je nepreglednost, ki vodi v zmedo med potrošniki. Mislim, da je čas, da poskrbimo za jasnost pri nakupu električnih naprav in zato je potrebno poskrbeti za preprostejše označevanje. Mislim, da nam je skupaj uspelo pripraviti zares dober kompromis za eh, najpomembnejše eh, točke. Prvič, eh, odločili smo se za enotne razrede od A do G, eh, torej odstraniti želimo oznake plus, eh, tako da bodo eh, potrošniki lahko hitro primerjali različne izdelke in hitro ugotovili, kako učinkoviti so. Eh, drugič, eh, gospodanski eh, aparati naj bi bili kmalo označeni z novimi oznakami, izjema veljale za grilce, kjer bo ta rok pet let. Poleg tega mm, naj bi zagotovili informacije vsem evropskim organom in pa okrepili nadzor v državah članicah. Eh, kot sem eh, slišala, naj bi ta predlog podpirale tudi države članice. Eh, iz vidika socialistov in demokratov bi lahko določene točke še bolje rešili. Recimo, primerna se nam zdi centralizirana baza podatkov in seveda podpiramo tudi uspodbude za državljane z najnižjimi prihodki. Vendar pa smo podprli ta kompromis in upam, da bo eh, ta dobro sprejet tudi plenarne, na plenarnem zasedanju in upam, da bo poročevalec dobil mandat za trialog. Najlepša hvala, gospa Werner. Sedaj pa v imenu skupine EKR, gospod Ashley Fox, za minuto in pol. Thank you, President. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moja skupina pozdravlja to poročilo o označevanju energetske učinkovitosti. Trenuten eh, sistem je precej nejasen in strinjam se s tem, da odstranimo kategorije, kot so A plus, A plus plus in A plus plus plus. Poleg eh, tega menimo, da je eh, petletno obdobje primerno obdobje za prehod na novo označevanje, tako eh, za proizvajalce, kakor tudi za potrošnike. Določene zadržke imamo, kar zadeva vzpostavitev zbirke podatkov. ta eh, zbirka podatkov ima eh, potencijal, da predstavlja dobro urodje za nadzor nad trgom, vendar pa ne želimo, da bi predstavljala preveliko breme eh, za industrijo. To poročilo zahteva od Evropske komisije tudi desetletno obdobje pri odločanju o novih oznakah. Namreč novo označevanje predstavlja breme za industrijo in potrebno je zagotoviti gotovost v tem prehodnem obdobju. Menimo, da bo ta zakonodaja koristila državljanom in da ne bo eh, povišala stroškov. Trenutna uredba dobro eh, deluje in eh, menimo, da so določeni predlogi sprememb nekaterih poslanskih skupin nevarni. Gre za preveč stroge predpise, ki bi lahko predstavljali preveliko breme za industrijo. Ampak to je dobro poročilo in naša skupina ga bo podprla. Najlepša hvala. Gospod Fox, ali spremate modri korten, karton gospoda Zanja? Izvolite, gospod Zani. Ker sem se pravila, da je še katerina kurtista. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani kolega, dolgo ste govorili o novem sistemu in o njegovih prednostih eh, za potrošnike. Dejali ste, da bodo potrošniki eh, lažje sprejeli odločitev o nakupu posameznega električnega aparata, ampak ne menite ali ne menite, da je potrebno zaščititi tudi uh, proizvajalce. Odgovorite, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ja, mislim, da bodo te oznake koristile potrošnikom, kajti imamo e, določene vrste izdelkov, e, ki so označene e, zgolj z razredi A, A, in A. In najmanj učinkoviti izdelki imajo znako A, medtem ko potrošniki menijo, da kupujejo energetsko učinkovit izdelek. In seveda sem proti prekomernemu obremenjevanju industrije. Po mojem mnenju eh, pa eh, je to poročilo uravnotešeno. Uh, Najlepša hvala. V imenu skupine Alde, gospa Viering za dve minuti. Ehm, spoštovani predsedojoči, eh, spoštovani kolegi. Revizija te zakonodaje je namenjena dvema ciljema. Eh, prvič želimo uspodbuditi potrošnike, da kupujejo, kupujejo energijsko učinkovitejše izdelke, drugič pa želimo zagotoviti boljši nadzor nad eh, trgom. To lahko zagotovimo z boljšim sodelovanjem in z boljšo izmenjavo informacij eh, med energetskimi agencijami v posameznih državah članicah če bodo potrošniki kupovali energijsko učinkovitejše izdelke, potem se bodo zmanjšali eh, tudi eh, računi za eh, elektriko. To je torej dobro tako za potrošnike, kakor tudi za organe za nadzor tega področja, kajti sistem bo na ta način jasnejši in preglednejši. Seveda pa ne smemo dovoliti pretiranega obremenjevanja industrije. V odboru za industrijo industrije smo sprejeli dober kompromis med eh, različnimi stališči eh, posameznih poslanskih skupin eh, in pa posameznikov, ki so sodelovali v tej razpravi. Mislim, da smo sprejeli ambiciozen pristop. Na ta način smo vsem pokazali, kaj lahko in časa ne smemo storiti. Tukaj mislim tudi na škandal z Volkswagenom. Eh, do katerega je prišlo pred nedavnim. Zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da potrošniki ponovno zaupajo v, v oznake eh, in eh, hladilniki, ki trošijo preveč električne energije, so ravno tako slabi, kot pa avtomobili, ki trošijo preveč dizelskega goriva. Poleg tega eh, to potrošniki tudi eh, neposredno občutijo eh, ali pri plačilu računa za električno energijo ali pa pri plačilu dizelskega goriva. Mislim, da bo ta predlog koristil tako industriji, kako tudi potrošnikom. Najlepša hvala v imenu skupine GUE NGL, gospod Silikutis. Za minuto in pol. Najlepša hvala, eh, gospod predsedojoči. Najprej bi se rad zahvalil eh, poročevalcu za odlično poročilo. Naša poslanska skupina podpira eh, njegov pristop. Mislim, da je dobro, da imamo označevanje, ki bo jasno za naše potrošnike in ki bo potrošnikom zagotovilo vse potrebne informacije. Strinjamo pa se tudi z uvedbo jasnejšega sistema označevanja od A do G, tako bodo potrošniki imeli jasne informacije o nakupu eh, določenega izdelka in bodo lahko sprejeli dobro in ozaveščeno odločitev eh, tudi eh, z vidika vrčevanja pri plačevanju eh, računov za električno energijo. Ta sistem mora veljati seveda za vse izdelke, to je naša zahteva. Potrebujemo tudi, eh, oziroma vzpostavljena naj bi bila tudi nova eh, podatkovna zbirka, do katere naj bi imeli dostop tudi potrošniki, tudi to podpiramo. Zelo pomembno je, da zagotovimo več informacij o izdelkih, pa tudi o pravicah potrošnikov. Na ta način bomo zagotovili večjo preglednost in eh, poleg tega eh, tako velika podjetja več ne bodo mogla zavajati potrošnikov, da bi to lahko izvedli, pa eh, moramo eh, izkazati zaupanje našemu poročevalcu, tako da se bo lahko začel pogajati z komisijo in svetom. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu zelenih eh, gospod. Eh, Javor za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, spoštovani kolegi. To je zelo pomembna eh, razprava v Evropskem parlamentu in zelo pomembno je, da eh, so potrošniki dobro obveščeni o eh, rabi električne energije. Ampak poročilo, ki smo ga sprejeli v odboru za industrijo, ne vsebuje eh, prav eh, veliko točk predloga gospoda Tamborana, tako da eh, bo potrebno določene elemente še rešiti. Poročevalec mora dobiti mandat za pričetek trialoga. Poleg tega pa je zelo pomembno tudi, da že do leta 2023 uvedemo novo označevanje in sicer za vse izdelke, poleg tega pa moramo potrošnike seznaniti o e, rabi električne energije v celotnem življenskem ciklu e, določenega izdelka. E, najlepša hvala v imenu skupine INF, gospa Kapel, za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospa eh, komisarka. To poročilo za eh, novo označevanje energijske učinkovitosti je namenjeno eh, predvsem boljšemu ozaveščanju potrošnikov, zbirka podatkov sicer ni nesporna, ampak zagotovo bo omogočila boljše obveščanje. Seveda je potrebno ukrepiti eh, energijsko učinkovitost in zato je potrebno poskrbeti za enostavnejši sistem, eh, torej za razrede A, eh, od A do G za električne aparate. Potrebno je odpraviti oznake A++ in A++. Oznaka energijske učinkovitosti predstavlja uh, zgodbo o uspehu. Evropski državljani se zanašajo na to oznako in uh, eh, hrati ta oznaka predstavlja tudi gonilo uh, za inovacije uh, pri proizvodnji uh, električnih uh, naprav. potrošniki eh, bodo z lažjim označevanjem lažje razlikovali med eh, posameznimi izdelki in kupili energijsko učinkovitejše izdelke. Poleg tega mora oznaka ustrezati eh, dejanskim podatkom v življenskem ciklu določenega izdelka, ne smejiti zgolj za laboratorijske rezultate po mojem eh, mnenju bomo na ta način zmanjšali tudi obseg birokracije. Najlepša hvala. Eh, hvala lepa. Sedaj pa gospod Hökmark. Najlepša hvala, hvala lepa poročevalcu. Mislim, da je zelo pomembna, ko govorimo o označevanju energijske učinkovitosti, da. Uh, si pri tem ne prizadevamo, da bi zgolj stvari postavili na pravo mesto, ampak eh, da bi poskrbeli za izboljšave. In zaradi tega je tako zelo pomembno, da imamo jasno označevanje, ki ga bo lahko razumelo ki ga bodo potrošniki lahko razumeli. Na ta način bodo potrošniki sprejemali boljše odločitve, poleg tega pa bomo na ta način podprli industrijo. Eh, ki želi razviti boljšo tehnologijo. In to je pomembno ne le pri tej razpravi, ampak tudi pri številnih drugih razpravah na eh, temo eh, energije in energetske učinkovitosti. Vsaka nova generacija izdelkov je boljša od prejšnje generacije in ne moremo doseči boljših rezultatov z zamrznitvijo razvoja tehnologije. To je povsem jasno. Zato mislim, da je zelo pomembno tudi, da ne zaupamo preveč v birokracijo, da ne mislimo, da lahko vse dosežemo z eh, zakonodajo. Tukaj naj bi šlo uh, za zbirko podatkov in če ta ne bo preprosta, ne birokratska, bo le zavirala razvoj. In zato podpiram eh, kompromise, hkrati pa bi rad eh, poudaril, eh, da je potrebno omogočiti razvoj tehnologije strani podjetij in pa da je potrebno imeti stalen dialog z potrošniki. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Canonato za minuto. Grazie, presidente. La lotta. Hvala predsedujoči. Boj proti podnebnim spremembam in energetska varnost je nekaj, kar lahko dosežemo tudi preko svobodne osveščene izbire potrošnikov. Danes govorimo o učinkovitosti, energijski učinkovitosti gospodinskih aparatov in ostalih naprav. Do leta 2020 naj bi naprimer zgolj v okviru uporabe gospodinskih aparatov porabili energije v vrednosti 50 milijonov litrov nafte. Zagotovo je zelo pomembno, da tisti, ki uporabljajo gospodinske aparate, vedo, kaj kupujajo. Je pa tudi res, da morajo evropske politike na področju energije in podnebja biti usklajene. Ta zakonodaja je zagotovo vzpostavila pomembne instrumente za boj proti podnebnim spremembam. Čestitke kolegi Tamboranu za opravljeno delo, se strinjam s tem, kar predlaga. Spremljati je treba seveda tudi tehnološki napredek, izpostaviti je treba postamezne sektorje, kjer je naprimer tak tehnološki napredek še najbolj očiten, naprimer, ko gre za ohlajanje hladine naprave. Se pa strinjam s tem, da bi moralo biti označevanje čim bolj jasno. Upam, da bomo v pogajanjih svetom uspeli uveljaviti svoja stališča. Hvala lepa. Gospod Blanko Lopez. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Slišali smo že, da govorimo o energijski učinkovitosti. In namen tega zakonodajnega akta je, da državljanom in potrošnikom ponudimo najboljše možne informacije, da bodo lahko vedeli, kakšen vpliv imajo ti ali oni proizvodi, ki so na voljo na trgu in kako izbira aparata vpliva tudi na račun za elektriko ob koncu meseca. Mislim, da je naš skupen cilj ta, da zmanjšamo emisije in s tem zakonodajnim aktom bomo lahko k temu tudi prispevali. Označevanje je zelo pomembno. Namreč trenutno prebivalci težko razlikujajo med posameznimi razredi učinkovitosti gospodinskih aparatov. Ta predlog je zelo pomemben tudi za posamezne industrijske sektorje, naprimer kot je sektor aparatov za hlajenje. Tam so se pojavile določene težave zaradi označevanja. Pomembno je, da potrošniki vedo, kakšna je dejanska poraba nekega aparata v realnem življenju, ne zgolj v laboratorijskih testih. Hvala. Hvala lepa. Kolega Kofot. Tak, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mi smo si do leta 2020 zastavili določene cilje. Upam, da bomo zahvaljujoč strožjim ukrepom, ki veljajo znotraj energetskega sektora in industrije, uspeli doseči cilje, pri čemer bomo privrčevali naprimer pri nas 3200 kron letno pri računu, ki ga plača posamezno gospodinstvo za energijo. Evropski državljani bodo tako lahko privrčevali, ne glede na to, ali so Čehi, Portugalci ali Švedi. Ta zakonodajni akt je evropski uspeh. Mislim, da glede tega ne more biti nobenega dvoma. Mi bomo ta ukrep še okrepili in ga razširili. Znebili se bomo oznak A, A, dvojni plus, A, trojni plus, ki so vnašale toliko zmede, naprimer pri sesalnikih, pri pralnih strojih in tako naprej sedaj bomo energijsko učinkovito označevali za razredi od A do G. To nam bo zagotovo pomagalo privrčevati pri energijskem računu. Hvala. Hvala lepa. Smo pri postopku pritegnite pozornost predsedujočega. Gospod Bogovič je prvi. Hvala za besedo. Eh, zelo podpiram, da se na področju učinkovite rabe energije

E, e, e, gospod marias najlepša hvala. tukaj imamo povezavo z odločitvami ki se sprejemajo na področju trajnostne energije notranjega trga in tudi podnebnih sprememb. Evropske države bi morale najprej poskusiti se boriti proti revščini. Evropska unija je leta 2014 govorila o energetski učinkovitosti do leta 2020, pri čemer je pomembno, da vse države podajo informacije o svojih projektih na tem področju. Vsekakor je to potrebno za vodenje učinkovite energetske politike. Tudi državljani morajo prispevati k varčevalnim okrepom. Informacijska kampanjo pa bi morali sofinancirati. Hvala lepa. Gospod Ivan Jakovčič je naslednji, izvolite. Gospod predsednik, takoj na začetku naj podprem predlog tega poročila. Vse se mi zdi to nekaj, kar bo precej pripomoglo in pomagalo tako proizvajalcem različnih izdelkov, o katerih govorimo, pa tudi potrošnikom. Označevanje energetske učinkovitosti, ki smo ga imeli doslej in ga imamo sedaj, je zelo zavajoče. Abecedno, kratko, to je nekaj, kar resnično potrebujemo, tako da popolnoma podpiram ta način. Ampak, gospa komisarka, zakaj ne bi na tem trgu sprejeli? E, takšen enostaven sistem, popolnoma spremljiv sistem označevanja kakovosti, tudi storitev ali učinkovitosti, v tem primeru energetske učinkovitosti, za vse proizvode na notranjem trgu, na skupnem trgu bi morali imeti čim več enotnega označevanja storitev in izdelkov. Hvala lepa. Deputy Sean Kelly gospod kelly. Uh, ker sem bil vključen v cop enaindvajset ko smo dobili globalni sporazum sem se tega že veselil naše države se prispevajo k znižanju emisij toplogrednih plinov in eh, ustavitev segrevanja po 2,5 eh, stopin. Energijska učinkovitost je ključnega pomena in marsikaj še lahko naredimo in zdaj se moramo lotiti podrobnosti, imamo določene cilje, zdaj pa moramo sprejeti ukrepe in eh, seboj potegniti tudi potrošnike, tiste, ki želijo rešiti planet eh, in želijo izkoristiti te možnosti. Posod, ker imamo neki, e, je nekaj dobrega, če je tukaj plus ali minus, je Eh, samo eh, podrobnost. Eh, zdaj bomo imeli bolj enostavno klasifikacijo tudi za potrošnike in vsem nam bo to pomagalo doseči cilje, ki so tako ključnega pomena. Najlepša hvala. Uh, za komisijo pa zdaj predajam besedo ponovno komisarki Malmström. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod in gospodje, hvala lepa za to koristno razpravo. Mislim, da med nami vlada eh, velika usklajenost in podpora za enotno kvalifikacijo označevanja energetske učinkovitosti, nekaj o podatkovni eh, bazi. To ne bo ogromno administrativno breme, gre samo za vzpostavitev dožnosti za proizvajalce, da registrirajo proizvod z tem, da naložijo na aplikacijo tehnične podatke. Tehnična dokumentacija pa bo dostopna samo organov za nadzor trga, tako da bomo s tem zagotovili varstvo podatkov. Evropska komisija že ima takšne izkušnje na področju kozmetike s to vrstnimi bazami podatkov, stroški pa bi lahko bili nižji kot sedaj. Saj proizvajalcem ni več treba. Uh, pet let eh, od eh, proizvodne zadnjega izdelka hraniti tehnične dokumentacije za nadzor eh, organov za nadzor trga. Torej, to ne bo predstavljali dodatnega bremena. Seveda se strinjam, da potrebujemo boljše in bolj enostavne standarde za notranji trg tudi na drugih področjih, ampak danes tega ne moremo rešiti. Lahko pa danes pošljemo močan signal, da si prizadevamo za kaj koristnega, za potrošnike, da si želimo ustrezno spremeniti označev, energetsko označevanje tako da se že veselimo končne verzije tega dosija in se zahvaljujem tudi poročevalcem in poročevalcem senci za vso delo, ki so ga vložili. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. Ter Dario Tamburano. Dario Tamburano kot poročevalec. Dve minuti izvolite. Najprej bi se zahvalil gospe komisarki in kolegice in kolegom za delo, ki smo ga upravili skupaj, za eh, kritike pa tudi pohvale. Tudi kritike so bile koristne, se sem želel pripraviti čim bolj onoteženo besedilo. V zadnjih eh, mesecih, ki smo pripravljali poročilo in uh, ga spreminjali besedilo, sem imel sanje, da bi imeli oznako 2.0 in upam, da bo to mogoče z reformo sistema označevanja. In mogoče bom lahko nekega dne odšel v trgovino z električnimi aparati in videl, kako državljani uporabljajo drugačne nalepke take, kot jih imajo v Avstraliji že dolga leta. Tako da bo več eh, proizvodov, ki bodo vključeni v to vrstno označevanje, kar bo seveda pomenilo korist tudi za več potrošnikov. Vse bo to pomenilo prihranek energije. Te prihodnosti še ni, vendar pa bomo mogoče imeli prihodnje tudi aplikacijo mobilno aplikacijo, ki bo omogočala eh, podatke o proizvodu glede na nalepko, tako da bodo dobili vse potrebne podatke preko preproste aplikacije, tako da bodo lahko kupili najbolj učinkovit eh, to napravo, ki je na voljo. To si želim čim prej videti v realnosti. V tem trenutku pa Evropa potrebuje majhno zgodbo o uspehu in upamo, da bomo s tem takšno zgodbo dosegli. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Tamborano. S tem zaključujemo razpravo o glasovanju oziroma glasovanje bo jutri.